potem je zapisnik sprejet. Prva točka na popodanskem dnevnem redu pa je priporočilo za drugo obravnavo in sicer avtorja gospoda Sikerskega na temo razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji. Za štiri minute najprej besedo dobi gospod Sikerski. Pani przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Spoštovani gospod predsedajoči, gospod komisar, spoštovane gospe in gospodje. Program razdeljevanja hrane najbolj prikrajšanem v Evropski uniji ima bogato zgodovino. To se je začelo pred desetimi leti, ko je bilo sprejeto, da bomo v Evropski uniji dali na razpolago kmetijske proizvode in sicer najrevnejšim, ki lahko to koristijo. V zadnjih letih pa so te zaloge iz um, eh, intervencijskih zalog pošle in zato smo se odločili, da bomo hrano dokupili. To pa se sedaj spreminja eh, oziroma intervencijske eh, zaloge se spreminjajo. In sedaj je treba več hrane za ta program nakupiti na trgu. da torej kupimo hrano na trgu, to je obsodilo Evropsko sodišče in sicer je dejalo, da to ni skladno s pravno podlago in da je treba omejiti ta program na hrano iz intervencijskih zalog. To pomeni, da od januarja da, da, od januarja, da je od januarja ta program oziroma financiranje tega programa eh, omejeno in sicer eh, od 500 milijonov evrov na 100, nekaj čez 100 milijonov evrov. In da rečeno je bilo, da je poiskati nove eh, predpise in da je treba program uporabljati bolj prožno. Izvorni predlog Evropske komisije je bil spremenjen. Toda svet tega ni sprejel. To pomeni, da ta program sedaj ne temelji več na predpisih skupne kmetijske politike, ampak na drugačni pravni podlagi. Polsko predsedstvo je začelo uvajati ukrepe za to, da bi ljudem še vedno dajali na razpolago ta program in program je tekel dalje decembra 2011 je prišlo do triloga in parlament in komisija sta se dogovorila, da bo sta zadevo uredila. Na, zasedanju, na posebnem zasedanju eh, v Strasburgu je eh, prišlo do dogovora. Ustanovljen je bil tudi posebni odbor za kmetijstvo v svetu. Odbor za kmetijstvo je izrazil svojo podporo za kompromis, tudi kar se tiče stališča sveta, in to naj bi potem potrdili na plenarnem zasedanju. Ta kompromis se nanaša na ta program. Sedaj imamo eh, najvišjo eh, zgornjo mejo letno v višini 500 milijonov evrov. evrov in to je že primerna višina. Ta program je sedaj že vedno v okviru Evropske skupne, eh, eh, Evropske medijske politike, tudi upoštevati je treba tudi stališče parlamenta. Treba je uporabljati predvsem evropske proizvode. Potem je bila podprta tudi, potrjena tudi eh, podpora skupnosti in pa proizvodi bi morali imeti evropsko poreklo. Včeraj v razpravi o brezdomcih je postalo jasno, da moramo zagotavljati pomoč v hrani zlasti v zimi. Kriza, ki je prizadela naše države, je najbolj prizadela najrevnejše in ti morajo dobivati to pomoč v okviru tega programa. 18 milijonov evropejcev koristi ta program. Položaj pa je vedno težji za brezposelne, za brezdomce, za starejše ljudi in za družine s številnimi otroki. Evropa se je razširila in tako se je zvišalo tudi število revnih. Številni živijo v revščini v Evropi. 40, 40 milijonom ljudem revščina grozi. Dobrodelne organizacije, nevladne organizacije so z veseljem sprejele to pomoč. Toda najpomembnejša je pomoč za najrevnejše. In dobro je, da Evropska unija teh ljudi ne pozabi. Zato moramo storiti vse, zato da bomo pripravili primerno pravno podlago za izvajanje programa od leta 2014 do 2020. Ja, no. Hvala lepa, gospod Sikerski. Sedaj pa dobi besedo v imenu komisije, komisar Čološ. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo vesel sem, da smo našli rešitev za leti 2012 in 2013, da lahko še naprej izvajamo ta program. Po več kot treh letih intenzivnih pogajanj so institucije končno oblikovale nov pravni okvir za ta program za obdobje 2012-2013, ja, kot je rekel gospod Sekirski. To obdobje ni bilo več pokrito po sodbi Evropskega sodišča. Ni vas treba opominjati na to, da Evropska unija doživlja najhujšo gospodarsko krizo v zadnjih desetletjih. Osebe, ki prosijo za pomoč v hrani, se vse bolj pogosto javljajo, njihovo število se povečuje, zato je naša državljanska dolžnost, da ponudimo pomoč tem najbolj prikrajšanim državljanom. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil celotnemu Evropskemu parlamentu, še posebej pa tistim članom parlamenta, ki so se osebno in odločno zauzeli za to, da se ta program še naprej izvaja. Zahvaljujoč vaši odločni podpori smo uspeli najti kompromis pri tem zapletenem doseju. Zahvaljujoč vaši pomoči in vašemu jasnemu stališču smo prav tako uspeli doseči dogovor. Hvala lepo vsem državam članicam, ki so izkazale evropski duh in sodelovale pri doseganju končnega političnega kompromisa. Komisija podpira rezultate medinstitucionalnih pogajanj in lahko tudi sprejme stališče sveta, ki je bilo izraženo v prvem branju. Želimo si, da bi se ta program nadaljeval do leta 2014. Kot veste, komisija ni vrčevala svojimi prizadevanji za to, da bi dosegli ta sporazum od prvega predloga, ki smo ga predstavili leta 2008, naprej smo predlagali več prilagoditev besedil, zato da bi ugodili potreban določenih držav članic in tudi izpolnili pričakovanja Evropskega parlamenta. Kvalificirana večina je bila dosežena zato, da se ta program nadaljuje v prehodnem obdobju do leta 2013. Prav zaradi tega lahko povem, da smo dosegli politični sporazum. Na voljo imamo tudi pravno podlago, ki nam omogoča, da ta program nadaljujemo tudi v letih 2012 in 2013 v okviru skupne kmetijske politike. S tem smo se izognili temu, da bi nenadoma prekinili z izvajanjem tega programa. Takoj, ko bo uredba sprejeta, bodo moje službe sprejele vse ustrezne ukrepe, zato da se tudi na operativni ravni lahko ta program začne izvajati v letu 2012 in 2013 in to čim hitreje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa prehajamo na govornike v imenu skupin. Najprej za dve minuti dobi besedo gospa Lebran v imenu skupine EPP. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot rečeno, smo dosegli dogovor in o tem dogovoru se bomo izrekali jutri na tem plenarnem zasedanju. Moram reči, da sem kar nekoliko presenečena. Po eni strani sem vesela, po drugi strani se sprašujem, po tretji strani pa me stvari nekoliko skrbijo. Tako letošnje leto kot prihodnje leto bomo lahko zahvaljujoč evropskim programom za nudenje pomoči najbolj prikrajšanim državljanom, evropskim državljanom pomagali. Sprostiti bo treba sredstva, ki so na voljo v proračunu skupnosti, približno 82 milijonov evrov. Se pa sprašujem, kakšna bo prihodnost tega programa, kaj se bo zgodilo od leta 2014 naprej. Ali bomo oduzeli 13 milijonom evropejcev možnost, da preživijo? Koliko bo teh evropejcev v letu 2014? Rešitve obstajajo in so nam tudi znane. Tako da naj svet vendarle prevzame svojo odgovornost in omogoči, da bo v naslednjem večletnem finančnem okviru ta program dobro zastopan in vključen. Če tega ne bomo storili, potem se nam lahko zgodi, da dobimo nazaj v glavo bumerang. Zato predlagam, da sprejmemo ta kompromis, istočasno pa se odločno zauzemimo za nadaljevanje programa. Hvala. Hvala lepa, gospod Lebran. Sedaj pa za socialiste in demokrate za eno minuto gospod Kapulas. Gospod predsedojoči, gospod komisar. Seveda podpiram predlog gospoda poročevalca in podpiram tudi to, da se je komisar Čološ zauzel za to, da bomo ohranili pomoč za najbolj prikrajšane. Kajti, če tega ne bi storili, tega evropske državljani ne bi razumeli. Namreč, da bi ustavili evropska solidarnost ravno v trenutku, ko jo najbolj potrebujemo in sicer eh, v eni najhojših kriz zadnjega časa. Torej, takšno pomoč bomo ohranili eh, ne glede na to, v katerem področju, na področju kmetijstva ali pa kje drugi. Pomembno je, da to pomoč tako dolgo ohranimo, dokler obstaja revščina v Evropi. Upam, da to ne bo več dolgo potrebno. Upam namreč, da bomo lahko v Evropi izkorenili revščino. Hvala lepa. Sedaj pa za skupino Alde dve minuti, gospa Gular. Gospod predsedujoči, gospod komisar, najlepša hvala za izraženo podporo hvala lepa, da ste nam pomagali pri doseganju tega rezultata. To je dober znak, kaj lahko institucije storijo, če med seboj sodelujejo. Upam, da bomo s tem nadaljevali. Dve pripombi bi imela. Najprej bi povedala nekaj v zvezi z interno skupino za boj proti revščini, ki trenutno predsedujem. Vprašanje, ki se mu v Evropi ne moremo izogniti, je vprašanje subsidijarnosti in vprašanje, kje se sprejemajo odločitve, na kateri ravni nekateri moji kolegi veliko bolj strogo tolmačijo načela subsidijarnosti, ampak strinjamo se lahko, da so države članice tiste, ki so odgovorne za vse prikrajšene državljane na lokalni ravni. Evropi ne bi smeli prepustiti samo vlogo institucije, ki useljuje načrte vrčevanja in zategovanja pasov, temveč bi morala imeti možnost pomagati tudi najbolj prikrajšenim državljanom na lokalni ravni. Gospod komisar, naj vas spomnim še na strategijo EU 2020. Skrbi me, da v sklepih Evropskega sveta strategijo EU 2020 vključujejo v pakt Euro Plus, kjer se ne govori o boju proti revščini in socialni izključenosti. Potem je tu vprašanje SKP-ja. Vprašanje zagotavljanja zadostnih količin prehrane je treba zagotovo razrešiti v okviru SKP-ja, ampak upoštevati je treba tudi socialni vidik nudenja pomoči najbolj prikrajšanim državljanom. To je povezano tudi skupno kmetijsko politiko, namreč kakšne kmetijske proizvode in po kakšni ceni zagotavlja skupna kmetijska politika, zlasti ko gre za najbolj prikrajšene državljane. Ali gre tu za dajanje miloščine ali gre vendarle pri skupni kmetijski politiki zato da zagotovimo ustrezno hrano vsem državljanom. Upam, gospod komisar, da boste poglobljeno razmislili o tem in predlagali konkretne ukrepe. Hvala. Hvala lepa, gospa Gular. Za skupino zelenih ALE minuto in pol, gospod Hojzling. Ja, Zahvaljujem se vsem, ki so prispevali k kompromisu in prispevali k rezultatov. Pomembno je, da omogočamo pomoč v hrani. Kajti ta hip je sedaj 19 milijonov ljudi odvisnih od te pomoči. To je akt evropske solidarnosti. Namreč, da Evropa pomaga. Seveda moramo razmisliti tudi o novem programu, ki ga bomo razvili potem, ko bosta te dve leti pretekli. Kajti revščine ne bomo izkoreninili in ne moramo enostavno sprejeti dejstva, da bo program potekal. Prizadevati si moramo za to, da ne bomo koristili samo hrane iz zalog Mislim, da potrebujemo regionalna partnerstva med eh, kmetovalci in pa prekrajšanimi osebami. In to bo potem omogočilo, da bomo zagotovili pomoč tistim, ki živijo v revščini. In to lahko dosežemo samo skupaj s kmetovalci in prekrajšanimi. Eh, v Nemčiji smo predlagali, da bi vključili tudi eh, mize, kamor so vabljeni vsi sistem, ki ga poznamo v Nemčiji. Mislim, da bi morali ta program razširiti tudi na obdobje po koncu eh, programa. In upam, da bodo države, kot je Nemčija, sodelovali pri oblikovanju novega koncepta, torej države, ki so prej blokirale. Hvala. Hvala, gospod Heusling. Sedaj pa v imenu skupine ECR, gospod Nikolson za minuto. Uh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Čestitam gospodu Sikirskemu za to poročilo in pozdravljam to razpravo. Toda naj povem, da je videti tako, kot da to poročilo gleda nazaj, ne naprej. Nazaj. Ampak dobro, gospod predsedujoči, je, da so vse te zaloge, ki smo jih imeli, pošle. Sedaj govorimo o socialni politiki. Eh, sem to spada, ne pa kmetijsko politiko sočutje imam z vsemi brezdomci in z vsemi revnimi, ampak mislim, da moramo najti boljši način za rešitev tega vprašanja. Ta hrana, ki jo bomo razdelevali, bo zelo draga. Zato, kot rečeno, moramo najti boljši način. Zato mora komisija gledati v prihodnost, kako bo to zagotovila, kako bo to popravila. Sedaj so slabi časi, slabo vreme in tako naprej, ampak vedno so obstajali ljudje, ki uh, so bili revni in zato ta način, ki ga sedaj poznamo, ni dober za rešitev problema. Hvala lepa za skupino GUE NGL za minuto in pol, gospod Omarči. Gospod predsedojoči, jutri glasujemo. Pravzaprav tudi o tem, ali bomo v letu 2014 ta program ukinili. Nobeno jamstvo do sedaj ni bilo dano v zvezi s tem, da se bo ta program nadaljeval. To je sramota. Sramota je, da manjšina blokira ta projekt. To je manjšina, ki je zbrana okoli Nemčije. In ta manjšina ne želi dati hrane tistim, ki so najbolj lačni. Sramota je to, velika sramota tudi za Evropo, ki žrtvuje solidarnost za birokratsko in ultraliberalno logiko. Evropski projekt danes pravzaprav prispeva k temu, da bomo uničili te najbolj prikrajšane, istočasno pa rešujemo banke z številnimi milijardami. Najbolj prikrajšanim državljanom bi morali ponuditi pomoč, ne pa da se sklicujemo na pravne argumente. Nemčija se sklicuje na, na sodišče Evropskih skupnosti in na mnenje sodišča urednikov, ki so očitno izgubili vsakršen stik z realnostjo. Za našo skupino je to nekaj, kar je nemogoče upravičiti in moram reči, da je to razlog, zakaj prihaja do vse večjega razkola med Evropsko unijo in njenimi državljani. Hvala. Ja Hvala lepa, gospod Omarži. Sedaj pa za skupino EFD za eno minuto gospod Egnjo. Hvala lepa. Program je bil uveden zato, da bi uh, znižali intervencijske zaloge. Ampak s programom seveda nismo končali, ko so pošle zaloge, kajti komisija nikoli ne konča za zadevami. Komisija je predlagala uh, pravno podlago, ki pa ni pravilna. To poročilo se nanaša na ljudi, ki nimajo dovolj hrane, ampak sedaj bomo reformirali skupno kmetijsko politiko, da bi znižali proizvodnjo a, hrane. O moji regiji je zelo produktivna zemlja. Toda v prihodnje bodo morali kmeti proizvajati manj, kajti osredotočali, ti se bodo morali na ekološke zadeve. Komisija pravi, da bo to ohladilo klimo, Zadnje številke, ki sem jih slišal, pa pravijo, da se temperature sploh niso dvignile od leta 2000. V, od, v zadnjem času smo zabeležili najnižje temperature. Mislim, da so predlogi Evropske komisije nekoherentni in neumni. Kdaj bo zmagala zdrava pamet? Gospod Enjo beseda neumna. E, ni ravno skladna z parlamentarno uljudnostjo. Položaj skritoš. Sedaj pa v imenu samostojnih poslancev gospod Stojano za eno minuto. Bogodare, gospodin predsedatelju. Prvo iskam, da... Gospod predsedajoči, rad bi čestital Evropski komisiji. Komisija je potrebovala samo štiri mesece od zadnjega eh, posvetovanja, da je rešila to zadevo, ki je zastala v svetu v zadnjih letih. Dosežek je pozitiven, pozitiven in to je skladno z resolucijo, ki smo jo sprejeli. To, da ne popustite, gospod komisar, kajti sedaj je pravi čas. Kompromisno obdobje znaša manj kot dve leti glede na težave, s kakršnimi se ooča program. Začnite jutri s pripravami za podaljšanje tega programa uh, po koncu obdobja. Naj vas spomnim na sledeče. Bolgarija je edina država, ki še ni vključena v ta program. Uh, Ničesar ne prejme iz tega programa moja država. Torej, prosim, ukrepajte, da bodo vse, evropske, vse države Evropske unije vključene v ta program. Hvala lepa, gospod Stojano. Sedaj pa ostali govorniki. Najprej gospa Heran za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Več kot 80 milijonov revnih živi v Evropi. Poleg tega obstaja 43 milijonov dodatnih oseb, ki imajo težave pri zagotavljanju živalskih beljakovin v svojo prehrano dvakrat na teden. In te osebe bodo lahko k malu postale skupina teh obupanih oseb, ki jih je naplavila gospodarska kriza. Sedaj ni pravi trenutek za to, da bi Evropska unija vrčevala sredstva v okviru programa razdeljevanja hrana, hrane najbolj ogroženim. Ta program bi morali podaljšati. Evropski parlament je podal svoje zahteve v zvezi s tem, ampak občutek imam, da ste popustili pred pritiskom, ki so ga izvedle nekatere države članice, ki so blokirale ta predlog. Sprejeti je treba ustrezne pobude, zato da bi oživili ta program razdeljevanja hrane tudi od leta 2014 naprej. Evropski parlament ne bi smel stati križem rok pred humanitarno tako pomembnim vprašanjem. Ne smemo dopustiti, da stvari ostanejo takšne, kot so. Izkoristiti je treba pogajanja v zvezi z naslednjo finančno perspektivo in v okviru teh pogajanj jasno podariti, kaj želimo doseči. Želimo si, da bi svet ministrov dosegal dogovor o tem, da se ohrani program razdeljevanja prehrane najbolj revnim in ogroženim osebam. Zahvaljujoč Evropski uniji so tudi banke hrane opravile izvrstno delo in tega ne bi smeli prekiniti samo zaradi egoizma nekaterih vlad. 13 milijonov oseb je imelo korist od tega in z minimalnim prizadevanjem smo to dosegli tudi v okviru skupne kmetijske politike. Hvala. Hvala lepa, gospa Heranc. Sedaj pa za minuto, gospa Sarbo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem udeležencem, ki so si eh, prizadevali za kompromis. O Evropski uniji je vedno več revnih in na milijone ljudi si ne more več privoščiti toplega obroka vsak dan. Več kot 18 milijonov evropskih državljanov koristi ta program. In zato mislim, da bi bilo znižanje sredstev za ta program nepravilno, zlasti glede na to, da smo v času krize. Zato povdarjam pomen ohranjanja tega programa. In tudi skupna kmetijska politika lahko k temu prispeva. Skrbijo me izjave francoske in nemške vlade, namreč, da ne bi odpravili ta program. Pravica do hrane je temeljna pravica in zlasti v času krize je naša obveznost, da pomagamo najbolj prikrajšanim. države imajo nalogo, da pomagajo eh, najbolj prikrajšanim in tudi Evropska unija bi morala v času krize pokazati solidarnost. Hvala, gospa Sarbo. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Lajon. Uh, uh, Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči, gospod komisar. Kot so povedali že drugi v tej razpravi, se je ta program pojavil v času, ko smo imeli gore hrane in pa jezera mleka. To je sedaj zgodovina. In po mojem mnenju moramo tudi upoštevati spremenjene razmere in priznati, da ta program sodi pod socialno politiko in ne pod skupno kmetijsko politiko. In to, kar predlaga komisija za uh, obdobje 2014, da bi to uvrstili pod socialno politiko, je pravilna dolgoročna odločitev. Toda situacija oziroma um, podpiram kompromis med institucijami. Če ne bomo sprejeli tega začasnega dogovora, potem je situacija jasna. Sredstva se bodo znižala iz 500 milijonov na 133 milijonov. To pa pomeni, da bodo milijoni ostali brez pomoči. In to je nedopustno v 21. stoletju, zlasti v času krize. Zato pozivam kolege, da podprajo začasno rešitev pri jutrišnjem glasovanju. Toda pomembno je povdariti, da ta dogovor ne more biti temelj naslednjega programa po letu 2013. Jutri bomo glasovali samo o prehodni rešitvi, da bi išli iz slepe ulice. To ni dolgotrajna rešitev. Najti bomo morali solidno pravno podlago za prihodnost tega programa. In naj še enkrat pozovem k temu, da bi morali to uvrstiti pod socialno politiko. Hvala. Hvala, gospod Lajon. Sedaj pa za minuto in pol, gospa Kornelisen. Hvala, gospod predsedujoči. Veseli me, da smo prišli do tega kompromisa, ki rešuje akuten problem. Tudi nizozemska vlada je skoraj prišla v položaj, ko številni ljudje ne bi bili deležni pomoči v hrani, če ta kompromis ne bi bil sprijet. Treba pa je razmišljati na konstruktiven način, kako naj naredimo zaloge hrane ali banke hrane neodvisne in kako naj to zagotovimo tudi v prihodnje. Države članice ne pripravljajo tako imenovanih bank hrane za pomoč, ampak samo predvidevajo, da se bo program nadaljeval še dve leti. Ampak 2014 se bo zaključil. Že iz varnostnih razlogov moramo misliti na to, da se ne bomo znašli v enakem položaju kot decembra, ko so banke hrane odvisne od drugih in revni ljudje bodo potem trpeli za lakoto. Zagotoviti je treba instrumente, da bodo lahko banke hrane same zbirale hrano, drugače preprosto ne bodo zmogle vsega brez eh, računalniško potrtih programov in eh, drugih tehničnih zmogljivosti. Zdaj smo na varnem za naslednji dve leti, ampak čas je zrel za to, da določimo nekaj tudi za obdobje po letu 2014. Pozivam vas, da to naredimo čim prej. Hvala. Hvala, gospa Kornelisa. Um, Tarabella gospod Tarabela, bi vam želel zastaviti vprašanje v okviru modre karte. Sprejmete, gospod Tarabela, izvolite. Đorđa Lajona bi nekaj vprašal. On pravi, da bi po letu 2013 morali ta program vključiti v program socialne politike, torej da bi države članice prevzele ta program. No, vse zadnje so one odgovorne za socialno politiko. Šesterček bo torej postal dvojček in v trenutnem gospodarskem stanju države članice ne bodo mogle voditi ustrezne socialne politike. Samo zaradi tega bomo zašli v težave, ker nekdo na evropski ravni potem zahteva od držav članic, da omejijo svoje izdatke. Ne moremo torej tega programa prepustiti v roke državam članicam, ker enostavno ne bodo zmožne financirati tega v okviru socialne politike. Tako da Lajona sprašujem, ali želi, da se to predstavi na področju socialne politike in socialnega sklada. Gospod Lajon. Uh, Naj pojasnim za gospoda Tarabelo. Mislim, da bi bilo bolje, če bi to prenesli v odgovornost držav članic in podpiram predlog komisije da bi mogoče to reševali na ravni Evropske unije, ampak eh, z ustrezno pravno podlago. Hvala lepa. Za eno minuto dobi besedo gospod Vojcehovski. E- Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospode Sikerskemu želim čestitati za odlično pripravljeno poročilo. Pomoč v hrani je res zelo potrebna. Revščina se širi po Evropski uniji in vemo, da je letos po zimi od eh, hladu zmrznilo že več kot 600 ljudi. Problem je v trženju hrane. Zato moramo narediti ta program čim bolj delujoč in to na čim boljši ravni. Ne smemo prenehati s tem programom. Nadaljevanje programa razdeljevanja hrane tudi po letu 2013 je upravičeno. Podpiram pa tudi gospoda Nikolsona in druge, ki so rekli, da bi moral biti ta program financiran iz naslova socialne politike in ne iz naslova SKP. To pa zato, ker ima skupna kmetijska politika drugačne cilje Zagotavljati mora proizvodnjo hrano in varno hrano. To je glavna naloga SKP, za prehodno obdobje pa je treba program ohraniti. Senjor. Hvala lepa, gospod Vojtehovski. Sedaj pa besedo dobi za eno minuto, gospa Zubar. Brigad, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najnovejši podatki Eurostata za 2010 kažejo dramatično stanje, kar zadeva revščino in socialno izključenost. 26 odstotkov otrok med, do 9. leta so, toliko jih je med revnimi ljudmi, 14 milijonov, skoraj 24 odstotkov prebivalcev je na pragu revščine. To so velike številke in verjetno bodo zaradi varčevalnih ukrepov te številke še više k malu. Zaradi tega, ker imamo več brezposobnosti in manj socialnih pomoči in pomoči za brezposelne. Zato je nujno, da ohranimo program zalevanja hrane najbolj ogroženim v Uniji. Tako da tistim, ki so odvisni od te pomoči, ne postanejo del skupine revnih Tako da moramo to zagotoviti tudi za naslednje finančno obdobje. Vsaj enako raven na letni ravni 500 milijonov evrov po vsej Evropski uniji na leto. Hvala. Super. Hvala lepa, gospa Zubar. Sedaj pa dobi besedo za eno minuto, gospod Skota. Grazie. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, komisar. Razumne cene, stabilizacija trgov, spodbujanje posameznikov, to je ključnega pomena v okviru bank hrane. Mislim, da bi morali tudi v evropskem proračunu zagotoviti ustrezno podporo za ta program, države članice bi ga morale sofinancirati. Nedavno smo sprejeli poročilo gospoda Karoneja, kjer smo izpostavili tudi problem tega, da nekatere kategorije najrevnejših oseb enostavno nimajo dostopa do hrane. Ti problemi so med seboj povezani problem pa je, da preveč hrane enostavno zmečemo stran, zato bi morali to omejiti in pomagati tistim osebam, ki so v težavah. Vse več oseb je v gospodarskih težavah in mislim, da bi morali k sodelovanju v okviru programa, o katerem se danes pogovarjamo, sodelovati tudi z bankami hrane. Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki se dnevno ukvarjajo s temi revnimi osebami. Hvala. Hvala lepa, gospod Skotan. Sedaj pa gospod Nikolesko za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljeni, gospod komisar. Ne gre samo za to, da se moramo vsi zauzeti za ta program pomoči v hrani najbolj ogroženim osebam v Uniji. Ampak moramo vedeti, da je ta kompromis zelo pomemben za ljudi, ki se srečujejo s težavami. Že 25 let ta program kaže, kako učinkoviti smo pri pomoči tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. V zadnjih petih letih je veliko ljudi dobilo pomoč v hrani. In mi smo država, ki je vršena na 40. mesto na svetovni ravni glede revščine. Zato moramo pokazati sočutje in solidarnost. Čestitam poročevalcu za doslej upravljeno delo. Evropski parlament mora začeti razmišljati o prihodnosti. Tudi po letu 2013 moramo imeti ustrezno pravno podlago in se dogovoriti o tem s komisijo. To je prvi korak. Potem pa moramo razmisliti tudi o tem, kako bi lahko eden od štirih, torej kar 25 odstotkov ljudi, imela korist od tega. V ZDA imajo za to vrsten program na voljo 80 milijonov dolarjev, ampak samo ena osmina ljudi ima koristi od tega v ZDA. Najti moramo prave rešitve in to tudi lahko pripomore k gospodarski rasti. Ta program zdaj deluje 25 let in zato ga moramo ohraniti za tiste, ki to potrebujejo. Hvala lepa, gospod Nikolesko. Besedo dobi za eno minuto gospod De Castro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Jutri bomo z zadovoljstvom glasovali za priporočilo za drugo obravnavo, ki se nanaša na razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji. S tem bomo podaljšali izvajanje tega programa do konca leta 2013. Menili so mnogi meseci, številni so se zauzemali za to vprašanje, zato bi se rad zahvalil vsem, še posebej poročevalcu Sikirskemu in komisarju Čološu, kajti zahvaljujoč vsemu temu smo uspeli doseči ta rezultat. To pomeni, da 18 milijonov oseb ne bomo prepustili v sodi. Evropski parlament je večkrat izrazil svojo podporo temu programu, zauzemali smo se tudi za to, da bi se ta program izvajal po letu 2013. Naša politična pobuda bo torej šla naprej, ne bomo se zadovoljili samo z jutrišnjim glasovanjem, gospod predsedujoči. V celoti bomo spoštovali tudi sodbo Evropskega sodišča. Evropa mora še naprej imeti možnost izvajati pomoč za najbolj revne v naših družba, zlasti v času krize in s tem izraziti solidarnost. Hvala. Hvala, gospod De Castro. Sedaj pa za minuto, gospod Aylward. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala poročevalcu za res dobro upravljeno delo, za hitro delovanje, zato da zagotovi, da so nevladne organizacije, dobrodelne organizacije in evropski državljani, ki so odvisni od programa za hrano, za razdeljevanje hrane, da niso bili ostali brez pomoči za leto 2012 in 2013. Treba je pokazati sočutje, ko gre za nadaljevanje tega programa. Veseli me, da smo zdaj zagotovili ta program še za dve leti. Vendar pa 13 milijonov ljudi, ki, so, ki se zanašajo na to pomoč, čez dve leti ne bodo imeli druge alternative, druge rešitve. Treba je zagotoviti, da tisti, ki se srečujejo s prehransko revščino, imajo dostop do hrane. Kolikor vem, tisti, ki so proti na podlagi proračunskih zadev eh, in subsidijarnosti in tako naprej, da pravijo, da je to v nasprotju z nacionalnimi pristojnostmi. 43 milijonov ljudi v Evropski uniji tvega, da se bo soočilo s prehransko revščino. Za 500 milijonov ljudi to predstavlja resno vrednost. In ne smemo se igrati politike s tem programom, ki izboljšuje takojšnjo situacijo. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto, gospod Deli. Hvala lepa. Gospod komisar, več kot 43 milijonov evropejcem grozi revščina, grozi jim to, da ne bodo imeli dostopa do hrane. Zato moramo podaljšati izvajanje programa razdeljevanja hrane do konca leta 2014. Najrevnejši bi morali pri posameznih združenjih najti pomoč, ki jo potrebujejo. Teh oseb je vedno več, ampak vprašanje je, kaj se bo zgodilo potem, kaj se bo zgodilo po letu 2014. Obljubili ste, da boste znižali revščino v Evropi za 25 odstotkov do leta 2020. Ali so to samo prazne besede, če niso, potem potrebujemo ustrezne finančna sredstva, da to dosežemo. V naslednjem finančnem okviru potrebujemo dovolj sredstev tudi v okviru kohezivnih skladov, zato da bomo dosegli ta cilj. Če boste ta program predstavili v Evropski socialni sklad, potem mu morate zagotoviti dovolj sredstev, zato da nobenega ne bomo pustili ob robu. Danes postavljamo na kocko usodo državljanov Evropske unije. Gospod predsedujoči, tudi najbolj revni imajo pravico do uravnotežene zdrave prehrane. Samo trajnostna skupna kmetijska politika nam bo omogočila, da zagotovimo ta program tudi v prihodnje. Hvala. Hvala, gospa Deli. Sedaj pa za minuto dobi besedo gospa Grling. Hvala, gospod predsedujoči. Razpoložljivost hrane, dostopnost hrane za vse je seveda zelo pomembna v vsaki civilizirani družbi. S tem nimam težav. Moja težava s tem predlogom pa je v domnevi, da 500 milijonski program je ustrezen odgovor in odziv na lakoto. Mislim, da bi morali te ukrepe sprijemati na ravni držav članic. Na ta način bi zagotovili njihovo učinkovitost. Nadaljevanje tega programa za nadaljnih pet let ni dokaz uspeha, ampak kaže na to, da se razvija kultura odvisnosti, ki jo je treba prekiniti. Z nadaljevanjem tega programa pod krinko solidarnosti ne pomagamo učinkoviti in uspešni prehranski industriji. To je lahko sporno. Pomoč je sporna povsod po Evropi. Ne vem, zakaj ne bi bilo tako tudi v Evropi. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto, gospod Čimanski. <clears throat> Vedno več ljudi potrebuje pomoč v hrani. To je posledica prepada med revnimi in bogatimi. Veliki kontrasti vladajo v različnih ravneh družbe. Ta problem bi morali rešiti in to tako, da najdemo ustrezno metodo. Ta program ne nadomešča pomoči, ki se jo dodeljuje na nacionalni ravni, ampak tisto pomoč dopolnjuje. Ta pomoč je dokaz solidarnosti, ki je podlaga za delovanje Evropske unije. Poskusiti moramo omejiti revščino, vendar se ne smemo zavajati, da bomo to lahko naredili prav k malu in to v celoti. Žal nas socialni problemi prehitevajo in Evropska unija mora nadaljevati s tem programom. Dobrodelne organizacije opravijo veliko dela same in se ne ozirajo k institucijam, ampak naredijo veliko same, koliko le lahko. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol dobi besedo gospa Klas. Hvala lepa. 18 milijonov evropejcev je lačnih in je odvisnih od pomoči v hrani. In to je nedopustno v Evropi. Ta program za pomoč, o katerem govorimo, je zrasel iz pretež, presežkov v skupne kmetijske politiki iz preteklega časa. In poročevalec je opozoril na to. E, e, skupna kmetijska politika se je spremenila, lakota pa je ostala. Sedaj je predlagana prehodna rešitev in ta bo omogočala preskrbo do leta 2013. Vprašanje je, kaj bo potem treba je pojasniti pristojnosti. Kajti skupna kmetijska politika v principu ne more nuditi socialne pomoči. Pravzaprav je poglavitna naloga države članice, da poskrbi za elementarno preskrbo svojih državljanov. To pa kolega Karabela ne izključuje evropske solidarnosti. Program za pomoč se sicer izvaja na nacionalni ravni in v takšnem primeru je program trajnosten. Položaj prekrajšenih pa moramo rešiti dolgoračno. Prosim, povabite eh, komisar eh, predstavnike eh, držav članic k razpravi, da bomo rešili program lakote. Po drugi strani pa je sramota, da 15 odstotkov proizvedene hrane eh, pristane eh, v smetih. Potrebujemo novo kulturo, potrebujemo pa tudi informacije in izobraževanje, da bomo pravilno ravnali z hrano, da se bomo tega naučili. Kajti ena tretjina odraslih ne zna več kuhati in potem se sploh ne smemo čuditi, da se ljudje ne znajo več prehraniti z osnovnimi živili. To je gospodarski, politični in socialni problem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Klas. Sedaj pa za minuto dobi beseda gospod Tarabela. Hvala lepa. Samo trenutek, gospod Tarabela. Mr. Enna? Gospod Klaus, modra kartica, sprejmete? Gospod predsedujoči, če sem prav razumel kolegico, meni, da veliko hrane mečemo stran zaradi tega, ker osebe ne znajo več kuhati in se ne znajo prehranjevati. In zaradi tega, obstajajo revni. Ampak kako pa naj se nekdo prehranjuje, če nima sredstva, da bi kupil hrano? Gospa Klas? Kljub temu je še vedno bolj zdravo in eh, bolj ugodno, če se hranimo z osnovnimi surovinami. In mislim, da se moramo tega naučiti v osnovnem izobraževanju, tako da se naučimo, kako lahko iz enega korenčka ali pa iz enega krompirja skuhamo nekaj normalnega. In na ta način bi se lahko borili tudi proti revščini in lakoti v Evropi. Eh, Hvala lepa, gospa Klas. Gospod Starabela, izvolite, beseda je vaša ne želim podati kulinaričnih pripomp, gospod predsedujoči, ampak danes sem zelo, zelo žalosten. Žalosten že zaradi tega, ker poteka ta razprava. Ta razprava sploh ne bi smela potekati v tem težkem obdobju. Govorimo o 500 milijonih evrov, ki so že v proračunu in ki bi se lahko zaradi odločitve sodišča namenili drugam, namesto da bi izpolnjevali misijo, ki jo izpolnjujejo danes. To pa je, da olajšajo težave 16 milijonom evropejcem, ki nimajo vsak dan hrane. Vem, da moramo o tem razpravljati in vesel sem, da se je komisar zauzel za to, da rešimo ta proračunska sredstva. V Evropi govorimo več mesecev o stotinah milijardah evrov, ki jih namenjamo bankam, tu pa ne moremo dati niti teh 500 milijonov najrevnejšim. Rešiti moramo ta program, ga zagotoviti tudi po letu 2013. Hvala komisarju in poročevalcu, ker sta prispevala k temu, da se reši ta program do leta 2013, ampak razprava se mora nadaljevati že jutri, zato da bo ta program na voljo tudi po letu 2013, namenjen, kot veste, najrevnejšim v Evropi. Hvala. Hvala lepa, gospod Tarabela. Gospoda Paksa se ne vidim v dvorani. Tako da dajem besedo za eno minuto kolegici Toji. Hvala, gospod predsedujoči. Vesela sem, da smo dosegli pozitiven rezultat, kar zadeva prehodno obdobje. Upam, da bomo našli dokončno rešitev in vključili ta program v naslednjo finančno perspektivo, zato da bomo jasno in odločno odgovorili na te očitne potrebe, ki obstajajo. Kot veste, se število revnih v Evropi povečuje tiste osebe, ki so še nedavno bile samozadostne in so imele na voljo sredstva za preživetje, danes nimajo niti za jesti, gre za delavce, za samohranilke, za posamezne osebe. In Evropska unija se ne bi smela rešiti tega z levo roko. Vprašanje je, kako lahko tem osebam pomagamo. Nekateri pravijo, da bi morali državam članicam prepustiti odgovornost, da bi morali več storiti na področju izobraževanja o prehranjevanju. Najprej bi morali storiti vse to, šele zatem se pogovarjati o možni odpravi tega programa. Kot veste, izven te dvorane obstaja resnična Evropa, mladi in ostali, ki zahtevajo bolj pravično in solidarno Evropo. Zato delamo. Hvala, gospod Toja. Za minuto dobi besedo gospod Tabajdi. Muchas gracias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 položaj eh, kmetijstva v Evropi ni tako dober. In za prestiž, za ugled kmetijskega sektorja bi bilo dobro, če se ne bi sklicevali na to, da je treba ločeno razpravljati o kmetijski in socialni politiki. Kajti tisti, ki se ukvarjamo s kmetijsko politiko, zelo dobro vemo, da imamo v prvem stebru številne socialne elemente in ti Tisti, ki pravijo, da temu ni tako, lažajo. Lačnih ne zanima, ali dobijo pomoč v okviru kmetijske politike ali pa socialne politike. Za nje je pomembno, da hrano prejmejo. Zato prosim vse tiste, ki se ukvarjate s kmetijsko politiko, da se ne sklicujete več na to in da prispevate k temu, da bomo pomagali revni. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto, gospa Blinkevič, jute. Hvala, gospod predsedujoči. No, res me veseli, da smo uspeli priti do kompromisne rešitve, ki bo lahko pokazala, da lahko nadaljujemo s programom še za dve leti do naslednjega večletnega finančnega okvira. Na ta način bomo pomagali najbolj groženim ljudem v Evropski uniji. Pomembno je, da teh 500 milijonov evrov res pride iz evropskega proračuna. 100 odstotna. Podpiram zamisel, da je treba ta denar porabiti za proizvode, ki se proizvede v Evropski uniji, ne za uvožene proizvode. Ohraniti je treba enako raven pomoči zdaj. To je zelo pomembno, zlasti v času gospodarske krize, saj se je število revnih povečalo v zadnjem času. Kako lahko to naredimo v proračunu? Tega ne moremo narediti na račun pomoči v hrani. Tisti, ki so pomoči potrebni, po pomoč potrebujejo tudi v času krize. Ne smemo obrniti hrbta našim ljudem in opustiti naše cilje, da pomagamo ljudem. Hvala lepa, sedaj pa za minuto gospa Grelje. Mislim, da se moramo veseliti na tem, da so države članice končno našle dogovor, ki bo zagotavljal nadaljne izvajanje tega programa razdeljevanja hrane najrevnejšim osebam v Evropi vendar je ta program premalo za to, da bi nahranili vse revne v Evropski uniji. Mislim, da bi se moral ta program nadaljeval tudi po letu 2014. Nemška kanclerka se je zauzemala za to, da po tem datumu ne bi imeli na voljo več takšne politike. Mislim, da bi v Evropski uniji morali seveda storiti več za branjenje svojih vrednot. Mir, solidarnost, seveda, vendar tudi dostojnost in tako naprej gospa Grelje, bi lahko govorili nekoliko bolj počasi, lepo prosim. Zdaj, gospod predsedujoči, no, bolj, bolj počasi, ne bolj potiho. Se bom potrudila. Rekla sem, da je dostojanstvo prav tako ena od temeljnih vrednot Evropske unije, da je to pravzaprav nasprotni pol pojma ponižanje to trenutno doživljajo grški državljani. V Evropski uniji moramo evropskim državljanom zagotoviti možnost, da bodo lahko jedli, da bodo na toplem in tako naprej. Tako da to ni razprava izključno o pravni podlagi, ampak o mnogo več kot tem. Zato komisijo in svet pozivam, da te cilje uvrstite visoko na dnevni red Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto. Gospa Kadenbach. Predsečna hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Po eni strani sem danes olajšana, ker smo našli pravni ukvir za to, da bi presegli ta cinični, cinični pristop, čež da nimamo proračunske vrstice za to pomoč. Torej, očitno bomo imeli rešitev po letu 2013. Toda, po mojem mnenju, je to samo akutna eh, obravnava simptomov. Kar me skrbi je sledeče. Nekateri državniki vodijo politiko, ki vodi kar revščini. Kajti revščina eh, in pa lakota je posledica finančne krize in to, kar se bomo odločili, bo prispevalo k temu, da bomo sedaj razdelevali hrano, ampak mi potrebujemo pravičnost pri razdelitvi. Začeti je treba prej, treba je ustvariti izobraževanje, delo, dohodke. Tako da bomo enkrat tako daleč, da te pomoči ne bomo več pomagali. Da, sedaj moramo razdeljevati hrano, da bomo um, oblažili simptome, to, da treba je rešiti tudi razlog eh, in eh, to je pravičnejša razdelitev, ki jo potrebujemo. Zdaj pa postopek v imenu pozornosti. 18 vas je zaprosilo za to, da bi lahko spregovorili in načeloma naj bi dovolili petim, da spregovorijo. Pa bom poskusil to ravnovesiti. Razdelil bom številko 18 na pol in devetim bomo dali priložnost, da spregovorijo. Za eno minuto, gospod Jezdemera bom še enkrat ponovil gospod predsedujoči podaljšati je treba izvajanje tega programa in sicer v neskončnost namreč tu gre za vprašanje solidarnosti še toliko bolj v času krize tako da ne moremo dati negativnega odgovora vemo kakšne so te grenke številke ki nas vse razočarajo ni pomembno kakšna je pravna podlaga kakšna je bila sodba kakšen je skp ali socialna politika. Sam ne želim niti ne morem podpreti tega, da tega programa ne bi več izvajali. Gospe in gospodje, upravičiti bi morali pravzaprav to, da smo nekomu oduzeli tisto, kar smo že dali. Ampak tega se ne da upravičiti, tega se ne, zna, ne da obrazložiti. Zato prosim za nekoliko razumevanja in sočutja. Teh 500 milijonov evrov potrebujemo, zlasti v času krize. Namreč kriza prizadene najbolj ranljive, brezdomce, otroke, starejše osebe, vse tiste osebe, ki nimajo dostopa do hrane. Gospe in gospodje iz sveta, odzovite se na to in kolikor vidim, gospod predsedujoči sveta ni tu in med predstavniki sveta ni revnih. Hvala lepa, gospod Danelis je naslednji. Spoštovani gospod predsedajoči, revščina je politični, gospodarski in socialni problem. In zato moramo revščino reševati z integriranim pristopom. Razdelitev hrane eh, najbolj prikrajšenim je seveda zelo pomembna zadeva, to da to ni rešitev problema. To ne pomeni, da bi morali odpraviti ta program. In pravzaprav je vse eno, odkot prihajajo sredstva, ali iz socialnega sklada ali pa iz eh, kmetijske politike. Spričo sedanje finančne krize bo preživetje za veliko državljanov problem. In zato se moramo tega problema lotiti. Revščina in izključenost sta temi, s katera se ukvarja Evropska unija. Naj spomnim na to, da smo politiki odgovorni in da moramo to odgovornost tudi prevzeti. Zato moramo dati na voljo zadovoljiva sredstva. vsako leto uh, vržemo stran veliko hrane in to moramo upoštevati pri razdelitvi. Bove. Hvala lepa, gospod Bove. Gospod predsedujoči, gospod komisar, nekateri danes pravijo, da ta projekt sploh ni povezan s skupno kmetijsko politiko. Sam pa jim odgovarjam, da to ne drži. Danes je jasno, da skupna kmetijska politika sledi enemu celju, zagotavljanje varne hrane in dostopnosti do hrane, drugi cilj pa je, da zagotovimo dostop do cenovno ugodnih prehrambenih proizvodov, tretji cilj pa je, da zagotovimo ustrezne prihodke kmetom. In to velja za celotno Evropo in za vse evropske državljane. Danes pa nismo zmožni predstaviti sredstvo iz SKP-ja za to, da bi, na primer, financirali ITER, čeprav gre samo za 500 milijonov evrov. Kako lahko države članice postavljajo pod vprašaj dejstvo, da želimo 500 milijonov evrov nameniti za razdeljevanje hrane najrevnejšim. Mislim, da bi morali povezati skupno kmetijsko politiko s socialnimi sistemi, tako bi najrevnejši imeli dostop do hrane. Mi se bomo za to zauzemali in upam, da bomo na ravni skupne kmetijske politike oblikovali posebno leto, zato da bi tudi revni lahko neposredno dostopili do proizvodnje. Hvala. Hvala, gospod Bove. Gospod Rubiks. Rubiks paldies priekšsēdētāji es kopā ar tiem daudziem miljoniem no- Hvala, gospod predsedujoči. Skupaj z milijoni revnih po vsej Evropski uniji izražam zadovoljstvo in se zahvaljujem komisiji ter svetu, da smo uspeli doseči dogovor, da podaljšamo ta program. Tu ne gre samo za program v hrani za revne, ampak je to pomembno tudi za kmetijstvo. Naprimer v Latviji lani je bilo kakšnih 150 tisoč ljudi, ki so prijeli pomoč v hrani. In jaz sem eden tistih, ki pravijo, da je treba program nadaljevati tudi v prihodnosti. Želel bi si, da dobimo to hrano iz intervencijskih zalog in da se 100 odstotkov te hrane, da, torej, da se v celoti ta hrana plača iz evropskega proračuna. In menimo, da bi morala biti to hrana proizvedena v Evropi. Paška. Hvala lepa, gospod Paška, naslednji. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Hvala lepa, gospod predsedajúci. Gospod komisár, svet je blokiral nadaljevanje programa za hrano za najbolj prikrajšane in sicer je to trajalo nekaj let. Sedaj smo se začeli pogovarjati o tem tako, da se bo program lahko nadaljeval po letu 2012 in 2013. Sedaj imamo na mizu predlog prehodne rešitve. In večina predlogov Evropskega parlamenta je bilo sprejetih. Naprimer, da moramo upoštevati konkurenčne postopke, in pa da mora biti izvor hrane v Evropi. In sedaj ne bomo podaljševali postopka za novimi predlogi sprememb. Treba je spoštovati uh, omejitev v višini 500 um, eh, milijonov in zagotoviti moramo, da bodo najštevilnejši lahko koristili ta program. Toda, gospod komisar, delati je treba na novem formatu tega programa za obdobje po letu 2013. In če tega ne bomo storili, potem po letu 2014 najbolj prikrajšani te hrane ne bodo dobili. Paška. Hvala, gospod Paška. Gospod Kalinovski pa je naslednji. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Unia... Hvala lepa gospod eh, komisar, gospod predsedajoči. Evropska unija se ne zauzema samo za blagostanje. Krize povzročajo socialno vznemirjenost in pa skrbi. Pogosto prosimo za pomoč. Oziroma ljudje pogosto prosijo za pomoč, kajti znašli so se v težavah. Ta program za razdaljevanje hrane je program, ki ga koristi 18 milijonov ljudi v Evropski uniji in to niso samo brezposelni ali pa izključeni ali pa brezdomci. 40 milijonov ljudi v Evropski uniji je revnih in grozi jim revščina. Vesel sem, da smo dosegli dogovor in da sedaj nudimo pomoč. Že dolgo uh, smo se pogovarjali o pravni podlagi in to je bilo slabo za inštitut. Smolkova. Hvala lepa, gospa Smolkova je naslednja. Pekne za slovo, pan predseda. Pristop potravi nama, ko je primer. Hvala lepa. Dostop do hrane bi moral biti temeljna pravica vseh državljanov. Toda iz statistik izhaja, da tako ni. Leta 2008 je 13 milijonov eh, ljudi iz 18 eh, držav članic koristilo ta program, leta 2010 pa je bilo že 18 milijonov ljudi. Sedaj smo priča krizi in pa eh, visoki brezposelnosti in to pomeni, da bo še več brezposelnosti. In to pa pomeni, da je sedaj še več ljudi, ki so odvisni od eh, tega programa. In to je tudi razlog, zakaj bi morali ohranjati ta program v prihodnje in sicer za tiste, ki ga potrebujajo. Toda, za takšen program je pomembno, da eh, je dosegljiv, hkrati pa mora biti učinkovit. Na slovaškem je pogosto tako, da razdelevanje poteka predolgo in da prihaja do veliko nesporazumov in to spodkopuje celoten postopek. Zato bi morali oblikovati to verigo tako, da bi bila kar najkrajša in najbolj učinkovita. Hvala, gospa. Smolkova sedaj pa gospa Antonisku. Spraševanje, gospod predsedojoči, gospod komisar. Zvišanje cen živil je vplivalo na nakupne sposobnosti državljanov. Finančna in gospodarska kriza je vplivala tudi na najbolj prikrajšane državljane. Nadaljevanje programa je bistvenega pomena. Kajti to je lahko resnična pomoč za 18 milijonov ljudi in brez te uh, pomoči tem ljudem ne bi uspelo. Na ta način pa lahko tudi razbremenimo nacionalne proračune. Najti moramo prehodno rešitev. V uh, ratu smo imeli dolgo eh, manjšino, ki je blokirala in vesela sem, da imamo sedaj kompromis. Zahvaljujem se vsem, ki so k temu prispevali. Evropska unija mora nadaljevati s pomočjo. Uh, Zahvaljujem se tudi podpori Evropske eh, ljudske stranke za to, da se bo program nadaljeval v naslednjem obdobju. Zadnji dobi besedo gospod Obermajer. Hvala lepa. Pred nas rečemo, da kdor hitro pomaga, pomaga dvojno. In to je dobro. Razumno je, da pridobivamo hrano iz intervencijskih zalog. To, da sedaj je to postalo problematično, kajti sedaj nimamo več teh presežkov. In uh, pogosto uh, so stroški in pa okoljski stroški prevoza te hrane iz zalog do potrebnih zelo visoki. Sedaj se moramo ukvarjati za novo podlago. nimam v mislih eh, komunističnih eh, struktur. Potrebujemo nove sisteme, da bomo hitro lahko pomagali eh, najprej, najbolj prikrajšanim. Potrebujemo prožne sisteme. Mislim, da revščine ne moremo zelo hitro odpraviti, kajti revščine bo vedno več. In zato mislim, da moramo srednjeročno načrtovati takšne sisteme. Hvala lepa. Hvala, gospod Obermajer. Gospod komisar, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, če smem bi podal par pripomb na to, kar ste danes izrekli med razpravo. Ta program razdeljevanja hrane skuša doseči dva cilja skupne kmetijske politike. In sicer, da bi zagotavljali stalni prihodek kmetom, zato smo tudi imeli tržne intervencije, po drugi strani pa želimo zagotoviti dostop do prehrambenih proizvodov vsem državljanom v Evropski uniji. Zato je prišlo do presežka na trgu in te presežke smo, namesto da bi jih uničili, dali na voljo najbolj ogreženim osebam v Evropski uniji. Skupna kmetijska politika se je seveda od takrat precej razvila. Razvili so se tudi instrumenti, ki jih imamo na voljo znotraj SKP-ja. Prav zaradi tega Evropska komisija predlaga, da ohranimo te programe. Čeprav javne zaloge ne obstajajo več, obstaja še vedno problem dostopa do teh prehrambenih proizvodov za določene državljane. Zato komisija predlaga, da nadaljujemo s temi programi v okviru skupne socialne politike. Obstaja evropska socialna politika, nikar ne trdite, da ne obstaja. Na vse zadnje imamo na voljo Evropski socialni sklad. Evropska unija skupaj s komisijo seveda oblikuje socialno politiko, vendar jo oblikujejo tudi države članice. To pa nam ne preprečuje, da bi na evropski ravni prav tako opredelili socialno politiko. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da ta program nima nobene prihodnosti po letu 2014. To ne drži. Komisija se je zauzela, da bi proračunska sredstva ohranili v okviru socialne politike. Ta predlog je sedaj na mizi sveta in parlamenta. Ta dva bosta tudi sprejela odločitev v zvezi s tem. Na podlagi vaše odločitve glede prihodnosti proračuna pa bo tudi komisija podala zakonodajno pobudo. Tudi na tem področju no se zadnja je to njena pravica in njena dožnost in temu se nismo nikoli izmikali. Program za razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam lahko začne delovati tudi v okviru socialne politike, ampak to ne pomeni, da se nam ne bo treba več ukvarjati z vprašanjem prehrane kot takšne, z vprašanjem tega, kako preprečiti metanje hrane v smeti. Mimo grede in za zaključek pa bi rad odgovoril še kolegu, ki je podal pripombo glede komisije. Gospod Elward, komisija nikoli ni kmetom nalagala dožnosti, da proizvajajo manj ali več, temveč da proizvajajo bolje. To je bistvo. To je bistvo predloga, ki smo ga oblikovali. Gospod Stojanov, vam bi rad povedal, da Bolgarija ne sodeluje v tem programu, zato ker se je vlada odločila tako. Ne moremo države članice prisiliti, da sodeluje v nekem programu. Države članice, ki so se odločile, pač sodelujejo. Hvala še enkrat vsem, ker ste izrazili podporo temu programu. Vesel sem tudi zaradi tega, ker lahko že sedaj s to odločitvijo zagotovimo nadaljevanje tega programa, vsaj za naslednji dve leti. Hvala. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa bo razpravo zaključil gospod Sikirski. Miro bo slišati tako duže poparče tej sali. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Z velikim veseljem sem prisluhnil vsem tem izrazom podpore programu za razdeljevanje hrane. Mislim, da smo vsi veseli zaradi tega. Rad bi se zahvalil še posebej Evropski komisiji, zato ker je bila tako odločna, da se ta program ohrani. Res je, da smo morali določene stvari prilagoditi, tudi komisija sama je podala nekaj predlogov v zvezi s tem. Nikar ne pozabite, da je na sodišču Evropskih skupnosti prišlo do izpodbijanja pravne podlage, ne pa same zamisli, na kateri temelji ta program. Pravna podlaga je bila sporna. Drži, da pravna podlaga ni nekaj, kar bi zanimalo te najbolj ogrožene osebe. Vseeno pa je parlament tisti, ki se mora o tem odločiti. Mi se moramo o tem pogovoriti. Samo tiste države, ki imajo interes za ta program, lahko sodelujejo v programu, kot je omenil že sam komisar. Res je, da so intervencije na trgu trenutno omejene, da se za leto 2013 predvidevajo reforme, ki se bodo izvajale do leta 2020. To pomeni, da potrebujemo novo pravno podlago in prepričan sem, da bo Evropskemu parlamentu uspelo ta vozel razrešiti. Zavedamo se tudi tega, da bo treba ta program izvajati na bolj učinkovit način. Program bi moral biti ciljno usmerjen, usmerjen na doseganje rezultatov. Lahko bi se morda kaj naučili iz izkušenj, ki jih imajo druge države članice. Lahko bi stopili tudi v stik s posameznimi organizacijami, potrošniškimi organizacijami, organizacijami, ki razdeljujejo hrano. Te bi nam lahko povedale, kako lahko ta program izboljšamo. Poleg tega moramo tesno sodelovati tudi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 Naslednja točka pa je poročilo gospoda Nikolsona.